šest predlogov skupne resolucije o državnem udaru v Gvineji. Besedo dajem prvemu avtorju, gospodu Macakisu, za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Gvineja ima zelo burno zgodovino. Evropske države so bile na en ali drug način vključene v njeno tragično preteklost. V 15. stoletju so jo prevzeli Portugalci. Državljani so bili predmet evropske trgovine sužnji od 16. stoletja naprej. Leta 1918 jo je kolonizirala Francija. Po neodvisnosti leta 1958 so spostavili tesnejše povezave s Sovjetsko zvezo. Postkolonialno obdobje je zaznamovalo totalitarno vladanje, voditelje pa so podpirali tudi predstavniki priznano primitivne vojske. Železo, diamanti, uran in drugi naravni viri so prisotni v tej državi. Kljub temu pa je ta država zelo revna. Ukrajina, Francija, Rusija, Britanija, Avstralija in Kanada izkoriščajo te vire v Gvineji. Korupcija je vsem dobro znana, tudi vlade držav, odkudar prihajajo ta izkoriščevalska podjetja, se ne zanimajo za pravice državljanov. Oglasijo se samo takrat, kadar so kakorkoli ogroženi finančni interesi. Zdi se, da bo država dobila sedaj novo totalitarno vlado. Tudi novi predsednik vlade, kabinet Komara, ki je bil prej vodilni službenec pri Afriški vozno-izvozni banki, ne bo stvari spremenil. Nimam pojma, ali je gospod Komara resnično iskren pri tem, ko želi izboljšati stvari v Gvineji ali ne. Ena stvar pa je gotova. Stvari ne morejo biti slabše, kot so bile v zadnjem desetletju oziroma desetletjih, ko sta tako Evropa kot prostanek sveta samo tiho gledala, kaj se tam dogaja in izkoriščala mineralno bogatstvo Gvineje. Sicer a priori ne podpiram to vrstne vojaške vlade, vendar upam, da bi v tem omestnem obdobju vendarle spostavili novo vlado. Hvala. Merci, Macakis. Hvala, gospod Macakis. Gospod Odi, dve minuti kot avtor. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. 22. decembra leta 2008 je predsednik gospod Conte umrl in nekateri so takrat govorili celo o državnem udaru. Vprašati pa se je treba, ali so ti možje, ki vodijo državo, resnično pošteni. Namreč Transparency International je Gvinejo vrstila med afriške države, kjer je prisotna največ korupcije. 24 let je vojaški častnik Lansana Conte vladal v tej državi. In sicer je nekdani vojaški častnik leta 1984 po smrti svojega predhodnika nasilno prevzel oblast. Zanima me, ali so resnično zmožni spostaviti pravno državo in demokracijo, ki bi lahko organizirala ustrezne volitve v roku 60 dneh, kot je to predvideno v ustavi. Vprašanje pa je, ali se bodo stvari spremenile. 24. decembra je nekdaj vodilni službenec bil imenovan na mesto predsednika vlade, potem se je civilna vlada tudi podredila njegovemu vladanju. Do leta 2010 naj bi organizirali nove volitve. Nekdanji službenec, ki je trenutno v Gvineji, je še vedno na prostosti, čeprav ga tako opozicija kot pozicija obsojajo. Ali naj obsodimo državni udar? Da, zagotovo ga moramo obsoditi. Evropska ljudska stranka, v imenu katere danes govorim, obžaluje in obsoja ta državni udar. Nismo pa naivni in vemo, da je težko najti politično rešitev za to, da se rešimo diktature. Prosim pa vas, da vsi podprete to skupno resolucijo. Hvala lepa. Gospod Mejer, dve minuti kot avtor. 15. februarja 2007 smo glasovali tudi o nasilju v Gvineji, ki jo je takrat vodil Lansana Conte. Že od leta 1984 je bil ta časnik na oblasti oblast je prevzel nasilno. Ta država je bogata z mineralnimi veri. Organizirane so bile tudi volitve pod nadzorom, vendar pri tem nadzoru niso sodelovali ostale politične opozicijske stranke. Opozicija pa je v določenem trenutku morala tudi zapustiti to državo, vsaj parlament. 21. januarja 2007 je prišlo do protestov. 59 oseb je bilo ubitih, številne so bile ranjene. Te osebe so skušale uničiti opozicijo. Gre za res grozljiv režim, ki pa se je končal smrtjo diktatorja 23. decembra lani. Hunta je potem predstavila novega premijeja, sedaj pa moramo počakati, tako da bomo videli, ali bo ta nova vlada resnično lahko storila korak k demokraciji ali pa gre samo za imenovanje novega diktatorja, ki ga zanimajo samo bogatstva te države in osebno bogatenje. Obstajajo tudi druge afriške organizacije, ki so obsodile ta državni udar. Upamo pa, da bo oblast kmalo prevzela izvoljena vlada. Torej tudi druge afriške države so obsodile ta državni udar, opozicija pa zaenkrat še ni dosti vidna. Mi obsojamo ta nov nastop oblasti. Mi ne želimo izolirati Gvineje, želimo pa vseeno poslati sporočilo tej državi, da ne potrebuje novega diktatorja, temveč demokracijo. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine PPED, gospod Kačmarek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Zahodnji Africi so bili vojskove zamahe. Gospod komisar, včasih je edini način, kako vzpostaviti novo vlado v Zahodnji Afriki, bil, da se izvede državni udar v Liberiji, Senegalu, so na koščeni obali in tako naprej, smo bili priča državnim udarom, vzpostavili so tudi nove vlade. Nekdanji predsednik Conte je nastopil oblast na nasilen način, on je bil šele drugi predsednik Vinaje. Sedaj pa se zdi, da smo priča državuju. Dobro pa je, da tako Afriška unija kot Afriške države obsojajo ta državni udar. Nadaljna pomoč Evropske unije tej državi bi morala biti odvisna od tega, ali bodo vzpostavili pravno državo in ali bodo organizirali ustrezne pravne volitve, ki naj bi jih spremljali tudi mednarodni opazovalci. Če želi biti gospod Komara afriški Obama, potem se morajo stvari v tej državi spremeniti. Hvala. Hvala lepa, gospa Tomaševska, za eno minuto imenu skupine UN. E gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Po smrti predsednika 23. decembra 2008 je vojaška hunta prevzela oblast, ukinila ustavo in razpustila vlado. Rekli so, da bodo organizirali predsedniške volitve in sicer enkrat do decembra 2010. vendar naj bi volitve organizirali v roku 60 dni na podlagi starih predpisov. Afriška unija je že izločila Gvinejo iz organizacije, šest mesecev so jo dali na voljo, da ponovno spostavi ustavni red. Mislim, da bi moral parlament pozvati k temu, da se čim hitreje organizirajo parlamentarne predsed, oziroma demokratične predsedniške volitve. Prav tako moramo zagotoviti humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa catch the eye. Za enkrat se jih je prijavilo kar nekaj, štirje. Samo dva naj bi lahko dobila besedo, ampak če boste disciplinirani, boste dobili vsi. Gospod Stenok je prvi. Gospod predsedujoči, predsednik Lansana Conte je bil arhetip afriškega diktatorja, ki je vladal Gvineji zelo strogo. Smrt Conteja je Gvineji dala novo možnost, da obrne novo stran. Gvineja naj bi postopoma postala demokratična, vendar je to spremembo preprečil državni udar. Gvineja se ne želi soočiti s tem vprašanjem in ne vem, zakaj bi se mi v Evropi morali ukvarjati s tem vprašanjem. Mi bi se morali skicevati na določbo iz eh, kotonujskega sporazuma, ki se nanaša na sankcije. Gospod Komara mora razumeti, da če želi imeti Gvinejo spostavljene trgovinske odnose z Evropsko unijo, potem mora spoštovati določene predpise. Edini način, da se to stori, pa je, da se izvoli demokratična vlada. Hvala. Hvala lepa, gospod Potkanski, eno minuto. Your microphone, please. Mikrofon. Your microphone, please. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gre še za en primer vojaškega udara. Dejstvo je, da vojaška hunta vedno deluje na enak način. Najprej aretirajo, potem razpustijo ustavo, potem pa razpišejo nove demokratične volitve. To vrstne najave se bodo verjetno izrazile v naslednjih dveh letih. Novi oficirji so našli novo mesto v novi vladi, kar pomeni, da se bodo človekove pravice, demokratična načela še naprej kršila. Ta scenarij se bo verjetno odvil tudi v tem primeru, čeprav si vsi želimo, da bodo stvari vendarle potekale drugače, po drugačnem scenariju in z boljšo rešitvijo. Mislim, da je edini pritisk, ki ga lahko izvajamo nad Gvinejo, pritisk v obliki enakih ukrepov kot Afriška unija, ki je začasno prekinila članstvo te države v Afriški uniji. Kot vemo, se per capita dohodek v tej državi zmanjšuje. Evropska unija bi morala v tem okviru sprejeti odločitev, da jasno in odločno ukrepa, tako da se situacija ponovno stabilizira v tej državi, kar bo koristilo tudi državljanom. Hvala. Hvala lepa, gospod Andrikjene. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes razpravljamo o državnem udaru v Gvineji. Gvineja je država, ki jo je Transparency International označil za najbolj korumpirano državo na svetu. Tudi situacija človekovih pravic v tej državi je katastrofalna. Človekove pravice se kršijo, kar pa vzpostavlja zvrstne odnose oziroma pogoje za izvedbo nezakonitega državnega udara. Parlamentarne volitve niso bile organizirane pred dvema letoma, ko je potekal parlamentarni mandat. Kar bi moralo mednarodno skupnost resno opozoriti na to, da bo v takih državah vedno prišlo do prelivanja krvi, nestabilnosti in tako naprej. Zato v celoti podpiram to resolucijo v kateri pozivamo, da se organizirajo parlamentarne in predsedniške volitve na podlagi mednarodnih standardov in ob o pomoči Afriške gospodarske unije, Afriške unije in tujih opazovalcev. Prav tako je treba zagotoviti ustrezne pogoje pred samo izvedbo volitev. Hvala. Hvala lepa, gospod Rutovič, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Državni udar v Gvineji je potekal po enakem scenariju kot državni udari drugot v Afriki in ostalih celinah. Po smrti predsednika Konteja, ki je tudi sam nasilno prevzel oblast 24 let predtem, Jasno kaže na to, da vedno pride do vojaškega ukrepanja, da je vojska tista, ki prevzame oblast da se vedno ločuje družbo na tiste, ki so bogati in revni. Afriška unija je že preklicala vse odnose z Gvinajo. Strinjam se, da bi pritisk mednarodne skupnosti lahko privedel do rezultata, da bi lahko privedel to državo nazaj na demokratično pot. Vendar bi morali upoštevati tudi scenarije drugih afriških držav, s katerimi bi lahko preprečili to vrstne državne udare. Sam podpiram to resolucijo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa komisija. Komisar Špilje, imate besedo. Važeni pane predsedo, važene pani poslanke. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta, gospod in gospodje. Novica o smrti gvinejskega predsednika Lansana Konteja 23. decembra 2008 je bila žalostna. Kmalo zatem pa smo prejeli tudi novico o tem, da je vojaška hunta izvedla državni udar, da je preklicala ustavo. Zato Evropska komisija podpira izjavo predsedstva Evropske unije, v kateri se obsoja ta državni udar in v kateri se poziva oblasti, da čim hitreje vzpostavijo civilno demokratično vlado, ki bo temeljila na ustavi. Gvinejska javnost mora imeti možnost sodelovati v političnih strankah in v sindikatih. Situacija v Gvineji pa je tako slaba, da ljudje celo na vojaški udar gledajo kot na pozitivno spremembo, kot na nekaj, kar prinaša upanje v boljšo prihodnost. Prav tako pa to kaže na to, da je predhodni režim v tej državi izgubil zaupanje državljanov in sicer do te mere, da je ljudem ljubše, da vojska prevzame oblast. Raje imajo vojaško oblast kot ustavno izvoljene predstavnike. Mi bi morali sprejeti učinkovite pobude, prav tako bi morali podpreti podpore pobudbe ekovasa ter Afriške gospodarske unije. Podpreti je treba prizadevanja Afriške unije in ekovasa, ki sta preklicali članstvo Gvineje v organizacijah in obsodili državni udar. Mi se, mi se pridružujemo prizadevanjem Afriške unije in ekovasa in jih podpiramo zato, da bi čim hitreje uvedli demokratično, civilno vlado, ki bi bila izvoljena na podlagi preglednih volitev. V prihodnih mesecih bo mednarodna skupnost morala podpreti Gvinejo pri organizaciji svobodnih, demokratičnih volitev in v tej tranziciji k demokraciji. Spoštovane članice in člani parlamenta, kot veste, je marca 2004 po volitvah, ki niso spoštovale demokratičnih načel in pri katerih so bile kršene določbe kotonojskega sporazuma, sprejeli odločitev, da bomo na podlagi 69. člena kotonojskega sporazuma prekinili odnose med Evropsko unijo in Gvinajo. Mi smo dosegli napredek na številnih področjih. Mestne volitve leta 2006, svoboda množičnih medijev, potem pregled volilnega okvira, to smo izvedli skupaj z vlado in opozicijo, izboljšali smo tudi makroekonomski okvir mi verjamemo, da je volivni proces, ki se začel oktobra lani, kmalo bil ponovno vzpostavljen. V sredo bo šla skupna misija predsedstva in unije v Gvinajo. Sodelovali bomo tudi z Afriško unijo in Ekovasom. Ta misija bo ocenila situacijo v državi in predlagala tudi ukrepe, s katerimi bi Gvinajo podprli na prehodu v demokracijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je zaključena. Glasovali bomo čez približno 20 minut po zaključku zadnje razprave danes popovdne. Govorili bomo o svobodi tiska v medijih. Besedo predajam gospodu Macakisu za dve minuti. <coughs> gospod predsedujoči, gospod komisar, svoboda tiska je ista kot svoboda izražanja in demokracija. To se seveda ne odraža idealno v naši družbi. Tudi tu medijski